Gospe in gospodje, eh, prestojni italijanski organi so mi sporočili, da je gospod Rosario Kročeta z 17. decembra 2012 postal predsednik regije Sicilija in da ga nadomišča gospa Francesca Baraču. Čestitke kolegi Kročeti k izvolitvi v skladu s sedmim členom eh, akta o neposrednih volitvah eh, Eh, poslancev v Evropski parlament in v skladu s četrtim eh, členom eh, pravilnika Evropskega parlamenta objavlja, da se je sprostilo mesto gospoda Kročete in jemljena znanje, da je to mesto zasedla gospa Fran. Česka Baraču. Pozdravljam gospo eh, Baraču. Eh, v skladu s tretjim členom, drugim odstavkom pravilnika bo sodelovanja eh, s polnimi pooblastili pri naših sejah, dokler pač njenega mandata ne bodo preverili oziroma dokler ne bo ugovorov pod pogojem, da je predhodno pisno izjavila, da ne izpolnjuje nobenih mandatov, ki so nezdružljivi z funkcijo poslanke v Evropskem parlamentu. Eh, gospa Frida Brepolc mi je eh, predložila odstop eh, kot poslanke Evropskega parlamenta z dnem 21. januar 2013. To smo vzeli na znanje in v skladu s četrtim členom poslovnika ugotavljamo, da se spremljamo prosti eh, to mesto, ta sedež v parlamentu. Prestojni bulgarski eh, organi so mi sporočili, da je izvoljen gospod Preslav Borisov eh, z učinkom 1. januarja 2013 stopil bo na mesto gospe Iljane Ivanove. Prisečno pozdravljam novega kolega in v skladu s členom 3.2 pravilnika bo gospod Borisov polnopravno sedeloval na sestankih in pri delu Evropskega parlamenta, dokler se pač njegov mandat ne bo preveril in če ne bo ugorovo pod, pod pogojem, da da pisno izjavo predhodno, da ne opravlja nobelih nalog, ki so nezdružljive z mandatom poslanca v Evropskem parlamentu. E, pristojni romunski organi so mi sporočili, da je gospod Georgo Bekali ali Bečali, ne vem kako se pravilno izgovori, e, za dnem 19. decembar 2012 izvoljen v romunski parlament. V skladu s četrtim členom našega poslovnika parlament ugotavlja, da je ta sedež sproščen in o tem e, obvestimo nacionalne organe. Pristojni organi. Eh, so me sporočili tudi, da je gospod, Domires, eh, da gospod eh, Cemiresko stopa na mesto gospoda Bekalija in pozdravljam novega kolega in tudi spominjam, da za gospoda Cafireskoja veljajo ista določila poslovnika, se pravi, da bo polnopravno sodeloval na sejah in v organih parlamenta pod pogojem, da je predtem pisno izjavil, da ne izpolnjuje nobenih nalog, ki so nezdružljive z mandatom eh, poslanca v Evropskem parlamentu. Pristojni eh, grški organi so eh, da, zaprosili za uh, Eh, odpravo imunitete Spirosa Danelisa v skladu s členom 6.2 pravilnika eh, smo to eh, predložili odboru za pravne zadevne. Na sestanku 17. decembra 2012 je ta odbor preverjal mandate novih poslancev.